gospod predsednik gospod predsednik začenjamo z zasedanjem dober dan kolegice in kolegi. Prva točka na dnevnem redu se nanaša na izjavi sveta in komisije. Čaka nas predstavitev programa dejavnosti hrvaškega predsedstva. Naj vas spomnim, da se lahko k besedi prijavite skladno z standardnim postopkom, torej da dvignete modri kartonček, lahko pa se prijavite tudi elektronsko. Navodila, kako se prijaviti k besedi, najdete k uho, pri vhodu v dvorano. Premijer Plenković, beseda je vaša. Hvala lepa. Davide, spoštovani predsednik, podpredsedniki, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, spoštovana predsednica Evropske komisije, spoštovane kolegice in kolegi. V veliko veselje mi je danes biti v Evropskem parlamentu, kjer bom predstavil prednostne naloge prvega hrvaškega predsedstva Evropski uniji. Za Hrvaško in za vse sodržavljane je seveda to zgodovinski trenutek. Šele pred 30 leti so na Hrvaškem potekale prve svobodne volitve. Po devetih stoletjih je tako hrvaški narod ponovno dobil svojo suverenost, Hrvaška pa se je vrnila na politični zemljevid sveta. V veliko veselje mi je, da lahko danes ob 28. obletnici mednarodnega priznanja Hrvaške, ko so takratne članice Evropske zveze priznale Hrvaško, dobil priložnost, da vas nagovorim v Evropskem parlamentu. Seveda smo to priznanje pridobili v težkih okoliščinah, ko smo bili v vojnem obdobju. Hrvaška se je potem tudi zahvaljujoč svojim braniteljem, ubranila. Pred 25 leti smo se osvobodili, potem smo se obnovili, stopili korak naprej v smeri razvoja demokracije in evropske integracije. Pred šestimi leti in pol smo postali članica Evropske unije in danes prvič Evropski uniji. Predsedujemo. Evropska integracija Hrvaške je bila vedno zelo jasen cilj in v tej smeri smo vedno stopali, izvajali tudi reforme v isti smeri. Veselim se že nadaljnega uspešnega sodelovanja z Evropskim parlamentom v naslednjih šestih mesecih in želim si, da državljanom pokažemo, da imajo od Evropske unije otepljive koristi. Kar nekaj pomembnih nalog je pred nami. Gospe in gospodje, najprej se moramo dogovoriti o novem rešitnem finančnem okviru. Pomembno je, da pravočasno sprejmemo dogovor o celotnem finančnem okviru za naslednjih sedem let. To je naša prednostna naloga. Večletni finančni okvir bi moral izpolniti pričakovanje vseh naših državljanov v vseh državah članicah, kar pomeni, da moramo iz tega okvira še naprej financirati kohezijsko in kmetijsko politiko, istočasno pa moramo biti zmožni obravnavati številne nove izzive, s katerimi se Evropa sooča. Zagotoviti moramo to, da bomo delovali enotno in skupaj, pri čemer moramo spoštovati tudi vse razlike, tako gospodarske, socialne kot demografične. Evropska unija mora postati tudi bolj učinkovita in prepoznavna na globalni ravni. Če želimo to doseči, moramo ukrepati hitro. Ne smemo dopustiti, da bi prišlo do kakršnih koli zamud pri izvajanju evropskih programov in sicer moramo s tem začeti že od leta 2021, sicer bomo razočarali državljane skupaj s predsednikom Evropskega sveta, ki se seveda še naprej pogovarja o večletnih finančnem okviru na najvišji ravni, bomo sodelovali, uložili bomo vse trud za to, da dosežemo napredek v času našega predsedovanja. To nam bo tudi omogočilo, da dokončamo celoten zakonodajni svežen, ki se nanaša na večletni finančni okvir. Seveda pri tem računamo na tesno in učinkovito sodelovanje z vsemi odbori v parlamentu in poročevalci. Slišimo in razumemo tudi vse vaše pomisleke, sporočila in pričakovanja. Vendar se nam zdi izjemno pomembno, da še naprej nadaljujemo s pogovori in pogajanji na vseh ravneh. Doseči moramo napredek pri vseh dosjejih. Glede tega mislim, da vsi mislimo enako, sledimo enakemu cilju. Namreč, če ne bomo dosegli uspeha, bo to okrepilo tiste, ki ne želijo močne Evrope. Tega pa ne smemo dopustiti. Druga zadeva. Zelo pomembno je, da poskrbimo za pravočasen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ta sporazum je zdaj bil ratificiral v Združenem kraljestvu, zdaj pa moramo tudi mi zaključiti z postopkom ratifikacije v Evropski uniji. Pri tem bomo seveda sodelovali z Evropskim parlamentom. Hrvaško predsedstvo bo skušalo čim hitreje sprejeti tudi celovit mandat za svet, sveta za pogajanja na podlagi predloga Evropske komisije, skladno seveda za izjavo o prihodnih odnosih in smernicah, ki jih je sprejel Evropski svet. Seveda bomo žalostni, ker nas zapušča država članica. Namreč Evropska unija in Združeno kraljestvo imata dolgo skupno zgodovino vendar bi to moralo biti tudi novo izhodišče za nas, zato da zgradimo tesnejša partnerstva in tesnejše odnose še posebej na področju trgovine, varnosti in drugih sektorskih politik, pri čemer moramo spoštovati vzajemne interese, spoštovati se moramo in zagotoviti enakopravne pogoje delovanja. Prehodno obdobje, ki traja 11 mesecev, je zelo kratko, kar pomeni, da bomo morali vsi pokazati veliko dobre volje in uložiti ogromno dela za to, da se pogajanja čim hitreje zaključijo. Tretja prednostna naloga organizacija vrha v Zagrebu. Gre za vrh med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. Želimo si, da bi sprožili pristopna pogajanja z Makedonijo in Severno, Severno Makedonijo in Albanijo. Seveda ne skrivamo ambicij, ki jih imamo. Mi želimo namreč doseči podporo vseh držav člani, zato da se pristopna pogajanja začnejo. Izjemno pomembno je tudi, kako bo Evropska komisija pristopila k temu vprašanju, ali bo izboljšala tudi metodologijo za pristopna pogajanja. Biti moramo verodostojni tudi, ko gre za širitveno politiko. Spoštovati je treba načela in politična merila, referenčna merila, istočasno pa tudi napredek, ki ga dosega vsaka posamična država. Veseli smo, da je Evropski parlament sprejel oktobra resolucijo, v kateri je podprl začetek pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Podarili ste, kako pomembna je širitev tako za države kandidatke, kot tudi za Evropsko unijo. Evropski parlament je s tem tudi ponovno potrdil svoje stališče in sicer, da se zauzema za verodostojno širitveno politiko unije. Vrh, ki bo maja potekal v Zagrebu, bo organiziran 20 let po prvem vrhu v Zagrebu, na katerem se je odprla evropska perspektiva za države jugovzhodne Evrope. Takrat smo se začeli pogovarjati o stabilizacijskih sporazumih in pridržitvenih sporazumih. Med temi državami je bila takrat tudi Hrvaška, ki je od tistega trenutka dalje edina pristopila k Evropski uniji. Na prihodnem vrhu v Zagrebu želimo pokazati tudi simbolično vrednost Evropske unije. Zato tudi želimo partnerjem na tem vrhu poslati jasno sporočilo, sporočilo državam na jugovzhodu Evrope, ki so še vedno v neke vrste čakalnici reči jim želimo naslednje. Če boste nadaljevali z reformami, če boste izpolnili vsa pristopna merila, potem vaša evropska perspektiva nikakor ni ogrožena in ste seveda dobrodošli. Istočasno vam bo Unija pomagala pri doseganju vaših ciljev, zahvaljujoč seveda udeležbi v evropskih projektih, zahvaljujoč integraciji v infrastrukturne mreže, tudi s pomočjo rednega političnega dialoga na najvišji ravni, predvsem pa spodbujanjem evropskih vrednot in načel. Četrtič. Začeli bomo tudi s konferenco o prihodnosti Evrope. Te naloge se bomo hitro lotili, želimo si, da bi na podlagi stališča sveta čim hitreje sklenili medinstitucionalne sporazume. To želimo doseči čim prej, ker želimo tudi s konferenco začeti v najkrajšem možnem času. Zelo pomembno je, da svet, parlament in komisija podpirajo cilje te konference, da jih vzamejo za svoje in da so v okviru konference zastopani kot enakopravni partnerji. Konferenca mora zagotoviti udeležbo vseh držav članic, nacionalnih parlamentov in tudi državljanov, še posebej mladih. Konferenca mora biti vključujoča in odprta. V okviru konference se moramo pogovarjati o vprašanjih, ki izhajajo iz strateških programov Evropske unije, iz političnih usmeritev, predsednice Evropske komisije in predvsem iz tistih tematik, ki najbolj zadevajo ali zanimajo evropske državljane. Veseli smo, da bo hrvaška komisarka Dubravka Šujica zadolžena v okviru Evropske komisije za pripravo konference. Konferenca je nova priložnost za to, da Evropo približamo državljanom, da se vzpostavi boljši dialog z njimi. Namreč očitajo nam, da dialog ni dober. Razumemo, zakaj so državljani vedno bolj nezadovoljni z Evropo. Razumeti moramo tudi, zakaj je prišlo do Brexita, zakaj v številnih evropskih državah nastaja podobna skeptičnost. Razumeti moramo tudi, zakaj prihaja do krepitve populizma in do vse bolj protievropske drže. Samo skupaj bomo lahko ugotovili, kaj je treba spremeniti in izboljšati. Tudi državljanom moramo dati besedo, da nam lahko povedo, kakšno Evropo si želijo. Namreč želimo si, da bi tudi mi lahko bolje odgovarjali na njihova pričakovanja. Gospe in gospodje, Hrvaška se bo lotila predsedovanja svetu na štirih prednostnih področjih. Kot prvo, Evropa, ki se razvija. Naš glavni cilj je, da zagotovimo ustrezen pristop, ki bo zagotavljal enakopraven, trajnosten in tudi vključujoč pristop do rasti v Evropske unije. Upoštevali bomo potrebe vseh držav članic in regij. To pa od nas terja, da oblikujemo politike, ki bodo spodbujale bolj kakovost kvalitetno življenje, tako poklicno kot tudi zasebno. Izboljšati moramo tudi varovanje okolja, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Tudi Evropskemu zelenemu načrtu bomo posvetili veliko mero pozornosti. Zagotoviti moramo tudi dovolj finančnih virov za izvajanje tega zelenega načrta. Tudi na kolegiju Evropske komisije v Zagrebu, ki je potekal prejšnji teden, smo se o tem dogovorili. Skupaj moramo delati tudi na tem, da dosežemo podnebno neutralnost Evropske unije do leta 2050. Poglobiti je treba enoten trg, spodbujati je treba digitalizacijo, vlagati je treba v inovacije in raziskave. Zagotoviti je treba kakovostno vseživljenjsko izobraževanje, spodbujati je treba razvoj veščin, ki bodo prilagojene prihodnjem nalogam, istočasno pa je treba okropiti tudi konkurenčnost. Konkurenčnost je tista, ki bo zagotovila rast v Evropski uniji, zato je zelo pomembno, da razvijemo tudi trg dela. Trg dela mora biti prilagojen digitalni revoluciji, v kateri živimo, spodbujati mora tudi iskanje rešitev za vse globalne izzive in demografske spremembe. Zelo pomembno je, da izboljšamo kakovo življenje vseh državljanov Unije. Istočasno pa moramo sprejeti tudi demografske ukrepe, ki nam bodo pomagali pri oblikovanju bolj vitalne družbe. Druga naloga. Evropa, ki povezuje. Rast in razvoj Evropske unije sta v veliki meri odvisna od tega, ali bodo naša gospodarstva med seboj povezana, ali bomo izkoristili infrastrukturni in človeški kapital in potencial. Povezovanje je zelo pomembno, predvsem z vidika socialne, gospodarske in teritorijalne kohezije med državami članicami. Veliko se bomo ukvarjali tudi z dodatnim razvojem prometne, energetske in digitalne infrastrukture. Vse to pa mora koristi našim državljanom. Kot predsedstvo bomo podarili tudi področja izobraževanja, kulture in športa, kajti preko teh področji bomo lahko vzpostavili tesnejše povezave tudi med državljani. Zelo pomembno je, da spodbujamo naše prednosti in da se povezujemo. Tretja naloga je Evropa, ki varuje in ščiti. Samo varna Evropa lahko zagotovi mirno okolje za državljane. V tem pogledu je zelo pomembno, da zagotovimo učinkovito varovanje evropskih zunanjih meja. Biti moramo bolj odporni na zonanje grožnje, tudi na hibridne in kibernetske grožnje. Pomembno je tudi, da dosežemo celovite rešitve za trajnostno in učinkovito ravnanje z migracijami in azilom. To torej, je naš skupni cilj. Še naprej se bomo osredotočali na to, da nadalje razvijamo območje svobode, varnosti in pravice. Vse mora pa temeljiti na skupnih vrednotah, demokraciji in vladavini prava. Sprejeti želimo tudi nove strateške smernice na področju svobode, varnosti in pravice. To bo ena od naših prednostnih nalog. Vladavina prava je seveda temeljna vrednota, je ključno načelo, na podlagi katerega Unija deluje. Mi želimo še naprej spodbujati celovit pristop do tega vprašanja. Krepiti pa je treba dialog in enotnost med državami članicami. Četrta naloga - vplivna Evropa. Nobena država članica v Evropski uniji sama ne more rešiti mednarodnih izzivov. Bolj kot smo enotni, močnejši smo. Evropa bi morala govoriti z enim glasom bolj pogosto in tudi bolj glasno potrditi mora svojo globalno ulogo v večpolarnem svetu. Zelo pomembno je, da ohranimo odprt dialog s severnoameriškimi partnerji in zavezniki. Naša ambicija je, da postanemo globalni akter. Seveda pa moramo v tej luči nadalje razviti tudi svoje zmogljivosti in instrumente za skupno delovanje. Sem sodi tudi področje obrambe pri čemer bomo seveda delovali dopolnilno z NATO. Istočasno je zelo pomembno, da ohranimo evropske odnose s Kitajsko, Rusijo, Indijo in Japonsko na podlagi vzajemnega spoštovanja. Še naprej pa moramo spodbujati multilateralizem in predvsem mednarodni red, ki temelji na pravilih. Evropska unija lahko na številnih področjih doseže prepotrebne kompromise in razreši krize, pa naj si gre za podnebne spremembe, širjenje jedrskega orožja, trgovino ali kakršnokoli drugo področje. Napetosti na Bližnem vzhodu, kompleksna politična in varnostna situacija v Iranu in Iraku, stari in novi izzivi na področju zaliva. Vse to od nas terja stalno aktivno in ustvarjalno delovanje. Prevzeti moramo močno vodilno ulogo. Evropska unija podpira tudi trajnostne razvojne cilje Združenih narodov. Smo največji donator na svetu, ko gre za razvojno pomoč. Imamo posebno odgovornost do afriških, karibskih in pacifiških držav. Med hrvaškim predsedovanjem bomo organizirali tudi vrh vzhodnega partnerstva. Gospe in gospodje, Evropska unija se, kot vemo, sooča številnimi izzivi. Vsak dan postaja ta svet bolj kompleksen, naše naloge pa se kar množijo. Preveč akterjev ponuja instant rešitve in poenostavljene odgovore. Pogosto vse to temelji na nepreverjenih ali lažnih informacijah. Pričakovanja naših državljanov se povečujejo. Približati se moramo državljanom, prisluhniti moramo in ponuditi ustrezne odgovore tudi na tisto, kar jih skrbi. Ne smemo izpustiti priložnosti za to, da storimo več za dobro državljanov. Če se želimo soočiti s temi izzivi, pa moramo spodbujati enakost, vključenost in solidarnost. Istočasno pa moramo okrepiti evropsko demokracijo, ker je to temeljna vrednota, ki jo treba uveljavljati tudi na globalnem odru. Zato potrebujemo močno Evropo v svetu izzivov. Hvala. Hvala, predsednik Plenković hvala za vaš prispevek, da ste se dotaknili vseh tem na Evropski agenti in sedaj dajem besedo predsednici von der Leyen, ki se ji zahvaljujem, da je prišla k nam v Durano. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko čast mi je eh, premije, da vas eh, še enkrat sedaj vidim na začetku hrvaškega predsedovanja šele pred nekaj dnevi je bil kolegi komisarjev mm, na uh, Hrvaškem in uh, bil deležen neverjetne gostoljubnosti. V 24 urah smo bili deležni uh, različnih kulturnih prireditev, folklornih dogodkov, vsega, kar je prispevala do sedaj Hrvaška Evropske unije. Bila je to odlična otvoritev Hrvaškega predsedovanja v Hrvaškem nacionalnem um, gledališču za vso energijo in entuzijazmom. Zato se vam zahvaljujem. In tudi poseben trenutek je danes, ko sedim tukaj in poslušam, kako premije govori eh, v eh, tem domu Hrva, uh, Evropske demokracije. Andrej, oba veva, da je ta hiša tebi zelo pri srcu in jih veliko tukaj, ki lahko rečejo, da so bili tukaj za začetku asistenti, potem člani oziroma parlamentarci in se vrnili v isto dvorano kot premije, eh, ki predseduje svetu Evropske unije. Zato zaslužite pravi poklon. In včasih na nek način eh, vaša osebna zgodba odraža zgodbo Hrvaške. V obdobju le treh desetletjih je Hrvaška iz hude vojne eh, prišla v srčiko naše Evropske unije. Jutri boste eh, slavili 25. obletnico priznanja Hrvaške za strani Evropske skupnosti. In nihče si takrat sploh ni mogel predstavljati, kako daleč in kako hitro bo ta država zrasla. Vse to je zahvaljujoč volji vaših eh, ljudi, njihovemu žrtvam, predanosti evropskim vrednotam in odločnosti vključiti se v unijo napredka, miru in razvoja. In vsa ta predanost je tisto, po čemer so Hrvati znani. Iz to predanost bomo potrebovali, da bomo našli rešitve za stvari, ki so nas v preteklosti obremenjevale, naprimer migracije. Potrebovali bomo to enotnost v reševanju vprašanj povezanih z brexitom, z proračunom, z stvarmi, ki si jih ravno kar omenil. In potrebovali bomo to energijo, da bo se lahko Evropa lotila digitalnih in podnebnih tranzicij. Zaradi tega smo navdušeni, da Hrvaška vse te naloge odraža v svojih štirih prioritetah. Potrebujemo močno Evropo v svetu izzivov in izzivi pred nami postajajo večji, bolj nevarni, bolj intenz, intenzivni vsak dan. In eh, sedaj potrebujemo konstruktivne sile, ki se bodo odpr, od, uprle destruktivnim trendom. Dokler bomo jasni in prevladujoči, bomo vedeli, da se bo nasilje končalo takrat, ko se bodo spet začela pogajanja. Evropska unija ima namreč izredno diplomatsko moč, lahko se sooča z raznimi eskalacijami, imamo odlične odnose z mnogimi uh, sogovorniki v uh, regijah, kjer obstajajo napetosti, sogovornike, ki so uh, zanesljivi, ki jim zaupamo in ki lahko odigrajo ogromno vlogo v stabilizaciji Iraka in isto velja za uh, nov uh, jedrski dogovor z Iranom ampak tudi bolj odločni smo lahko na svetovni ravni. Jačamo lahko svojo pozicijo eh, tudi v odnosu do NATO in prevzamemo večjo odgovornost nase, zgradimo lahko zavezništvo z Afriko, ki bo dolgotrajno in ki bo v korist eh, gospodarstvom na obeh celinah. Imeli bomo k malu sestanek oziroma vrh z afriškimi državami. In v tem duhu bomo predstavili tudi našo uh, strategijo za Afriko v času vašega predsedovanja. V naslednjih šestih mesecih uh, bomo priča o bistvenim spremembam z Balkanom vaših odnosov. Gre za spoštovanje, gre za pravo perspektivo. Hrvaška pa ve bolje kot mnogi drugi, kako lahko se v državi spremenijo sisteme in gospodarstvo. Vemo, kako veliko lahko Evropa pomaga regiji za svojo prisotnostjo in ulaganji. Izredno pomembno je, da ta dinamiko za nadaljujemo pred zagreškim vrhom eh, na Zahodnem Balkanu. Če seveda želimo, da to uspe, pa moramo narediti domačo nalogo sedaj. In to je tudi razlog, zakaj smo pripravili metodologijo za širitev, ki jo bomo predstavili v nekaj tednih in o tem razpravljali, tako da našim prijateljem na Zahodnem Balkanu omogočimo perspektivo in omogočimo začetek pristopnih pogajanj eh, z eh, Severno Makedonijo in Albanijo, ki sta opravili svojo domačo nalogo, katero smo od njih zahtevali. Vodstvo bo ravno tako pomembno, eh, ko gre za pogajanja o našem naslednjem proračunu. Predsednik Mišel bo v naslednjih tednih in mesecih poiskal rešitev za eh, pošten in uravnotežen proračun, ki ga potrebujemo, predvsem pa potrebujemo modern proračun. Naslednjih sedem let bo drugačnih od sedmih let, ki so ravno kar minila. In zato je najpomembnejša modernizacija. To ljudje od nas pričakujejo. To pričakujejo vse države članice, tukaj zahtevajo aktivnost od Evropske unije, vizibilnost. In če želimo rezultate, eh, potrebujemo uh, dober proračun, ki bo moderniziran. Gospe in gospodje, šest mesecev francins, fra, hrvaškega predsedovanja bo izredno pomembnih za razvoj naše politike na področju boja proti podnebnim spremem. Moramo ukrepati. Sedaj smo pripravljali naš načrt, zeleni dogovor, sedaj pa je čas za dejanja. Z delom za, bomo začeli danes, takoj po tej razpravi bomo s kolegim razpravljali o naložbah v zeleni dogovor, o inštrumentu za pravični prehod. S tem bomo dali prednost panogam in regijam, ki se bodo soočale z največjimi izzivi in eh, tistim, ki bodo morali uložiti največ truda. Vem, da je to pomembno za Hrvaško in tudi za druge države članice. Takoj, ko bo to sprejeto na kolegiju, vam bo podpredsednik Timirmans predstavil vse podrobnosti. Računam na Hrvaško predsedstvo, da bomo skupaj opravili napredek na tem področju in da nam bo stala ob strani v naslednjih mesecih. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, Za zaključek bi rada podala nekaj besed hrvaške pisateljice Marije Zagorske, ki je bila prva ženska novinarka, ki je dejala, kjer je enotnost, je tudi svoboda. Tako je bilo v Evropi vedno. Tam, kjer smo imeli enotnost, smo dosegli prostovoljno enotnost v Evropi in takrat smo dosegli tudi svobodo in moč. Prepričana sem, da bo Hrvaško predsedstvo, predsedstvo, ki se bo zauzemalo za enotnost, za moč Evrope, ki bo pospešila napredek in razvoj naših inštitucij da bomo dobili močnejšo Evropo v svetu, ki je vedno bolj polno izzivov. Hvala, predsednica. In sedaj prisluhnimo predsednikom političnih eh, skupin. Eh, sprva Evropska ljudska stranka, gospod Manfred Weber. Pozdravljena Hrvaška pozdravlja Andrej Plekovič v Evropskem parlamentu. Ko sem poslušal razlago tebe in eh, kako je Ursula von der Leyen razložila tvojo zgodbo, res je za mnoge poslance in poslanke je to. Um, Velika motivacija. Želel bi pa dodati eh, še eno zgodbo, komisarka iz Hrvaške sedi zraven predsednice in je preživela podobno zgodbo. Tudi ona je bila poslanka in sedaj ima drugo pomembno vlogo. To je velik simbol, kako pomembna je Hrvaška za Evropsko unijo in tudi za nas, ki smo člani Evropskega parlamenta. Hrvaško predsedovanje je odličen začetek našega desetletja. Hrvaška je ena najmlajših članic Evropske unije. Hrvati so pokazali, da je članstvo v Uniji v interesu države. In to se je izkazalo v zadnjih letih. Po letu 2013 se je zaključila dolga recesija v, eh, na Hrvaškem in približno 70 odstotkov vsega izvoza je v Evropsko unijo. In pri skoraj 3000 hrvaških eh, srednjih in malih podjetjih je bilo deležnih noveg, eh, vlagan iz novega investicijskega načrta. To je ena, le ena od mnogih zgodb o uspehu na Hrvaškem. Hrvaška je neke vrste lepota Evrope. Eh, če se spomnimo samo splita, rimske kulture, beneške arhitekture v Hrvaškem, Um, uh, v Dalmaciji in Dubrovniku um, in avstrijske uh, v Zagrebu. Hrvaška je danes predvsem neodvisna država, ki ni več član nobenega um, kraljestva ali cesarstva, ampak je neodvisna država kot članica naše evropske družine. In vse to se odraža v vašem programu, programu, ki, eh, kjer Evropska unija se odziva na izzive po svetu. Nobena država danes eh, ne more obstati sama. Izpostavljate podnebne spremembe, transport, povezljivost, širitev, eh, globalen vpliv, digitalno revolucijo in varnost naših državljanov. Vse to je v vašem programu. Izzivi so torej pred nami. To pa zahteva od nas enotnost, kot je že omenila Ursula von der Leyen. Kaj naj pa razumemo za to enotnost. Za nas to pomeni, da ni eh, državljanov prvega in drugega reda v Evropski uniji. Tako, naprimer, če želi eh, Hrvaška vstopiti v šengensko območje, eh, potem ali pa v eh, evroobmoče bo imela našo polno podporo. Enotnost pomeni dajati evropsko perspektivo Zahodnemu Balkanu. Večkrat smo rekli, da, od, da je bila odločitev Evropskega eh, sveta, da ne bo začela predstopnih pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo kratkoročna oziroma kratkovidna. Eh, v, v, v, v, mi to v celotu eh, podpiramo. Upam, da bodo socialisti se pogovarjali z našimi eh, danskimi kolegami in drugimi, da se odprejo eh, možnosti za članstvom Evropske Makedonije in Albanije v Evropski uniji. Dragi prijatelji, enotnost za nas pomeni vsi za enega, eden za vse na svetovni ravni. V zadnjih nekaj tednih eh, sledimo razvoju dogodkov na Bližnjem vzhodu in priča smo novim eskalacijam v tej regiji, ampak skupaj lahko pokažemo, da lahko spregovorimo glasneje od vseh drugih, če aktiviramo moči, ki jih Evropska unija ima. Torej, to je neke vrste klic, da se zbudimo in sistematično izrabimo zmogljivosti Evropske unije, da nadaljujemo kot uh, vojaški stebr in da enoglasno uh, odločamo, odločamo torej na osnovi večine in postavimo Evropo na svetovni zemljevid. Uh, Treje omenil si evroskeptične države, eh, evroskeptične stranke v vseh državah članicah. Nihče si ne želi kaznovati naših britanskih prijateljev, mogoče nekateri to govorijo, ampak ko niste več eh, v klubu Evropske unije, boste izgubili prednosti članstva. To pa pomeni, da je eh, pomembno prepričati državljane, da je bolje ostati v Evropski uniji. Veliko izzivov je torej pred nami in moramo si biti na jasnem. In kar se tiče večletnega finančnega okvira, proračun mora biti učinkovit. Če želimo e, boljšo zaščito meja, bomo zaščitili naše državljane. Če bomo investirali v raziskave in razvoj, bo to dobro za vse evropejce. E, Pozavimo o neto prejemnikih in neto plačnicah, okvarjamo se z izzivi in to pomeni tudi nova sredstva za Evropsko unijo. Izzivi so to za hrvaško predsedstvo pred nami in sedaj je res prišel čas, čas, da eh, najmlajša članica pokaže vodstvo starejšim in nam dokaže, da obstaja prihodnost in vedno se lahko zaneseš za Evropsko ljudsko stranko, po Hrvaško, če rečem, mi smo z vami. Eh, hvala lepa, predsednica Garcia Perez za skupino socialdemokratov. Izvolite. No, Gospod Plenković, z veseljem vam zopet izrekamo dobrodošlico v Evropskem parlamentu. Upamo, da bodo vaše izkušnje iz Evropskega parlamenta prispevale k uspehu hrvaškega predsedstva. Vemo, da bo vaše predsedovanje polno izzivov zaradi dogodkov na Bližnjem shodu. Zato pozitivno ocenjujemo vaš uh, vašo zavezo k večstranskemu reševanju vprašanj in pripravljenosti na sodelovanje z visokim predstavnikom za zone zadeve, zato da boste dosegli, da Evropska unija govori z enim samim glasom na zonanjem področju. Treba je tudi začeti in sprožiti pogajanja za pristop z Albanijo in Severno Makedonijo prioritete vašega predsedstva so med drugim tudi doseči Evropo, ki ščiti. Na tem področju moramo sprejeti širšo razlago in to je, da vključimo tudi migracije, zato da se soočimo z demografskimi spremembami in da dobimo eh, blaginjo. Potrebujemo Evropo, ki bo ščitila, vendar pa potrebujemo Evropo, ki bo zavarovala solidarnost in pa pravno državo. Potrebujemo Evropo, OP, ki bo na človeški način integrirala priseljence v naše družbe. Potrebujemo Evropo, ki ščiti in varuje, vendar pa mora zavarovati tudi naše državljanke in državljane pred izključenjem, pred brezposobnostjo in pred diskriminacijo, tudi zaradi spola. Potrebujemo Evropo, In zgraditi jo moramo skupaj. Samo z organiziranjem konferenc ne bomo reševali vprašanj, kot so razlike v plačah med ženskami in moškimi, boj proti nasilju nad ženskami in a, revščino otrok. Moramo spodbuditi konkurenčnost, produktivnost in gospodarstvo in vse življenjsko učenje. Vendar pa potrebujemo akcijski načrt, pravi akcijski načrt za izvajanje evropskega socialnega stebra. Zato obžalujemo, da vaš program ne omenja minimalne plače, jamstva za otroke ali pa resnični načrt za boj proti revščini. Mi želimo eh, vaše obljubo, da boste vključili ta vprašanja v vaš načrt. Tudi na področju monetarne unije je treba dobiti inštrument, s katerim se bomo zavarovali pred brezposobnostjo in kjer bomo zavarovali naše državljanke države v času krize. Naučiti se moramo iz bivših kriz in zato moramo spremati zakonodajo tam, kjer je to potrebno. Na področju večletnega finančnega okvira lahko računate na naše podporo. Vendar pa nam vam jasno povem, od vas pričakujemo, da boste pripravili predlog, ki bo ko s našemu predlogu, ki smo ga pripravili tukaj v Evropskem parlamentu, večkrat smo vedeli, ne moremo storiti več z manj. Za velikopotezni načrt potrebujemo uh, trikratno podporo, proračunska sredstva, predlog za lastne vire in pa predlog za nacionalne naložbe. Uh, nacionalne načrte za reformo na fiskalnem področju. Zato pa potrebujemo novo zlato pravilo za pak stabilnosti in rasti, s katerimi bi podprli trajnostne naložbe v država članica. Ne smemo pozabiti na pričakovanja naših državljanov s praznimi obljubami. Moramo doseči pravi zeleni načrt, zato pa potrebujemo zadostna sredstva. Zaradi tega smo zelo razočarani, zaradi tega, ker nimate načrta za trajnostne naložbe in za pravični prehod. Program s tem pozablja na obvezo komisije, glede naših ciljev in obvez na področju trajnostnega razvoja v evropskem semestru. Ni še prepozno, gospod Plenkovič. Naša blična skupina od vas pričakuje enako velikopoteznost kot načrt Evropske komisije in tudi načrt dela v Evropskem parlamentu. Če boste pokazali dobro voljo, boste lahko računali na našo podporo v naši blični skupini za ekološki, socialni in gospodarski razvoj Evropske unije. Za skupino Renew Evropa, predsednik Soros. Najlepše hvala. Dragi predsednik eh, Plenković, to bo prvo predsedovanje Hrvaške po vstopu v Evropsko unijo leta 2013. To je veliki ziv za vas, pa tudi priložnost. Ogromno energije in per, svežega prestopa smo že videli popolnoma. Razumem, da želite čim prej vstopiti v šengensko območje in tudi v evroobmočje. In po mojem mnenju vsaka država, ki se želi vključiti v eh, evroobmočje in šengen, lahko to stori takoj, ko se izpolnijo vse pogoji. Naša prioriteta je se, vaša prioriteta je obnova Evrope in moramo narediti vse, da bo Evropska unija še vedno zanimiva za nove države članice. Tukaj bo ključna perspektiva za obnovo Evrope. V naslednjih mesecih bo po mojem prepričanju poslan pozitiven signal na Zahodni Balkan in Zagreb v vrhu bo tukaj odigral ključno ulogo. Migracije so v letih 2015 in 2016 odigrale veliko ulogo. Eh, ugotovili smo, da naši azilni sistemi tega ne morejo slediti. Moja skupina, skupina Rinju, bo pripravila načrt za eh, izboljšanje tega sistema v naslednjem desetletju. Pomembno je napredovati sedaj in ne čekati na naslednjo krizo. Upam, eh, gospod predsednik, da se boste inspirirali za našimi idejami priseljevanje in demografski izzivi so nekaj, kar si zasluži več ukrepanja z naše strani in večje upoštevanje. Vašo pobudo tukaj pozdravljam. Evro, Hrvaško predsedstvo bo ključno pri večletnem finančnem okviru v njegovem sprejemu in dogovoru o lastnih sredstvih. Želimo si eh, močnega močni proračun, eh, ki bo odgovarjal na naše politične izzive. Zahvalil bi se vam in eh, gospodu Mišelu za delo, ki ste ga upravili na zvezi z Libijo in Irakom ter Iranom. Potrebujemo močno proračun. Evropo v svetu in prevzeli ste odgovornost v trenutku, ko smo pod velikimi izzivi v tej regiji. Ključno je, da eh, prevzamemo eh, prihodnost v svoje roke. Gospod predsednik, zagotavljam vam vso podporo v vašem delu in Renew eh, skupina bo vaš partner. Le, Hvala lepa. V imenu uh, uh, zelenih, uh, gospa Keller, izvolite. Spoštovani kolegi, le zo sem vesela, da je Hrvaška prevzela prvo predsedstvo. Želim vam veliko uspeha in še več predsedstv. Vaše predsedstvo prihaja v ključnem trenutku. Imamo nov Evropski parlament, novo komisijo, ki bosta začela z delom. Zagotoviti želimo, da bomo izpolnili vse obljube, ki smo jih izrekli med kampanjo in tudi potem res je, da se soočamo s hudo podnebno krizo, ki vpliva na vse, zato moramo ravnati na evropski ravni in tudi v državah članice. Evropska komisija je že podala nekaj obljub tem, na tem področju ki jih pozdravljamo. Vendar pa moramo pozvati države članice, da ravno tako ukrepajo. Nekatere države članice blokirajo naš načrt, to moramo spremeniti. Države članice morajo biti zelo aktivne aktivne in prizadevne, ko gre za podnebne ukrepe. Vaša naloga bo, da pritisnete na države članice. Zato pozivamo vas in vašo vlado, da tudi vi poskrbete za pravično in ekološko tranzicijo v Evropi, v, na Hrvaškem in v Evropi. Radi bi videli tudi spremen na področju vladavine prava in temnih soboščin. Zato potrebujemo več pritiska na države članice da zadeve popravimo. Soboščine, temeljne pravice in vladavina prava so temeli Evropske unije in teh ne smemo ošibiti. To velja za vse države članice. Gospod predsednik vlade, tukaj sem zelo zaskrbljena zaradi poročil v zvezi z hrvaške policije v povezavi z mednarodnim pravom in ravnanja z migranti in begunci. Poročajo o sistematskih eh, zlorabah in nasilju. Eh, ponižanih, o pretepanih in nevladne organizacije stalno opozarjajo na to in o tem poročajo v medijih. Hrvaška vlada pa glede tega ni storila ničesar, ravno tako ni sprožila nobenih preiskav. Gospod predsednik vlade, to ni sprejemljivo ne samo v nobeni evropski državi, ampak nikjer na svetu, v nobeni državi. Pravice, pravice beguncev so človekove pravice in želim, da zagotovite, da se bodo te pravice spoštovale. Hrvaške meje so evropske meje in to, kar se tam dogaja, je odgovornost nas vseh. Zato ne bomo ostali križem rok in gledali stran. Hrvaška je prekrasna država, je tudi najmlajši član naše velike družine. Zato, gospod predsednik vlade, je sedaj trenutek, da vi pokažete preostali Evropi, kakšna je vaša vizija glede prihodnosti Evropske unije predsedstvo pa bo tudi postavilo Hrvaško pod žaromet glede tega, kako zelo močni smo na globalnem odru in v povezavi s podnebnimi spremembami. Poskrbite lahko za socialno pravičnost, za boj proti podnebnim spremembam, lahko pa računate na nas, na vseh teh področjih. Najlepša hvala monsieur le président najlepša hvala gospod predsednik gospod plenković naša razprava je podaljšek naše prve razprave z v zagrebu ko ste nas gostili v decembru predstavili ste tri največje prioritete hrvaškega predsedstva Te tri prioritete pa lahko predstavljajo tudi veliko tveganje. Želite, pravite, pospešiti priključevanje Albanije in Severne Makedonije. Ti dve državi sta državi zaveznici, sta prijateljski državi, s katerima moramo sodelovati, vendar pa tam vlada huda korupcija, tam delujejo tudi islamisti in zato ne vidimo nobenih razlogov, zakaj bi pospešili priključek teh držav k Evropski uniji. Jean-Claude Juncker je govoril o zgodovinskih eh, trenutkih, potem pa smo eh, videli, da eh, gospod Macron še ni pripravljen na priključek. Ne bomo dosegli, da bi s tem okrepili Evropsko unijo, ampak jo bomo samo ošibili. Govorili ste tudi o večletnem finančnem okviru. Po Brexitu čez nekaj dni bo Evropska unija izgubila 10 odstotkov svojega prebivalstva. To pomeni, da se moramo osredotočiti na področja, kjer lahko sedelujemo v okviru držav članic in eh, da ne hitimo s prejemanjem proračuna, kajti proračunsko breme je vedno težje. V Evropskem parlamentu govorimo o možnosti lastnih virov za Evropsko unijo, kar v praksi pomeni, da bomo dobili prvo stopnjo davčne politike Evropske unije. To je zelo slaba novica za naše davkoplačevalce, ki morajo plačevati vedno več za to, da dobimo vedno manj. Omenili ste tudi konferenco o prihodnosti Evropske unije. Potrebujemo pravo razpravo brez tabujev o delovanju in o prihodnosti Evropske unije, vendar pa se bojim, da bodo to razpravo nekateri upravili za to, da bomo okrepili integracijo, da bomo odpravili pravilo soglasja in jo domestili z kvalificirano večino. Evropska unija ni sposobna tega, da bi se zaščitila in zaščitila svoje gospodarstvo pred velesinami. Smo odsotni v eh, Libiji, v Iraku, v Siriji. Sedaj pa govorimo o tem, eh, kakšna je situacija na področju demokracije in človekovih pravic po svetu. Je to zadovoljivo? Ne. Potem imam še vprašanje Brexita. To je res veliki izziv. Boris Johnson eh, zelo močno zagovarja interese Britancev. Ne moremo pa dopustiti, da bo Velika Britanija postala eh, nekakšen. Nek nekakšno pristanišče za nelojalno konkurenco in da bodo tam prihajali vse mogoči izdelki. Velika Britanija je zaveznica, je prijateljska država, vendar pa moramo poskrbeti za pravo gospodarsko zaščito, če želimo karkoli doseči. Hvala. Hvala lepa za skupino EKR, poslanka Tomašič. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoč. Republika Hrvaška je po šestih in pol letih članstva prvič postala predsedujoča Evropskemu svetu. Pri vstopanju v Evropsko unijo je bilo jasno, da smo na področjih mnogih nepripravljeni in da še zdaleč ni zaključen pot, zaključena pot v demokracijo in vladavino prava. To je bilo izzivnih šest in pol let, tako za Hrvaško kot za Evropsko unijo. Migracka kriza je ojačala socialni upor, ki je nastal kot posledica težke finančne krize. Razlike v razvitosti držav pa ostajajo velika. Spreminja se politična slika unija. Brexit pa nam je dal vedeti, da če si bomo še naprej zatiskali oči, se lahko zmanjša ozemlje Evropske unije. Dejstvo je, da nove in manjše članice imajo več možnosti postaviti svoje prioritete na nove na dnevni red predsedovanja v manj izzivnih časih, v časih, ko uh, so glavna vprašanja Unije rešena. To danes ni tako. Hrvaška pa je že v preteklosti večkrat pokazala, da je pripravljena postaviti svoj hrbet za Evropo v takih časih od Hrvaške. Mlade očekujemo, da šest mesecev ne bo porobila za revijo, ampak da bo vse izkoristila možnosti, da reformira evropske inštrumente eh, in modernizira zastarele evropske politike. Čeprav je Hrvaška nekoč preveč poslušala tuja navodila in pozabljala, da je polnopravna članica, ki bi morala imeti lastno avtentično politiko lahko sedaj pokaže, da je ambiciozna, da ima vizijo in da lahko vodi Evropo na določenih področjih. Upam, da bo vlada Republike Hrvaške izkoristila to priložnost. Poštovani predsednik eh, Hrvaške vlade, vam, vašim ministrom in vsem, ki sodelujete v tem projektu, želim veliko uspeha v naslednjih šest mesecih. Hvala. Hvala lepa. Širdevan Gue. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem gledam v prihodnost novega leta in začetek hrvaškega predsedstva, čeprav se soočamo z izzivom konflikta v Iranu. Prav je, da so se države članice zopet, zopet ozrle na jedrski sporazum z Iranom. Izstop ZDA iz tega sporozuma pred letom in pol je povzročil zaostritev razmer v zalivu. Sedaj se soočamo z možnostjo vojne, zato mora Evropska unija storiti vse, kar lahko, da preprečimo takšno vojno. Moramo delovati kot posrednik in poskrbeti za to, da se v tej regiji spoštujejo človekove pravice. Zato se moramo držati soboščin, pravic in mednarodnega prava. E, zato ne smemo groziti z vojno in poklicati nazaj naše vojake iz regije. Gospod predsednik vlade, čaka nas eh, zelo delovno leto, omenili ste digitalno preobrazbo, različne izzive in da je digitalna revolucija ena največjih revolucij po industrijski revoluciji, vendar pa moramo to povezati s socialnimi pravicami. In tudi s proračunskimi sredstvi, zato potrebujemo večletni finančni okvir in zadostna sredstva, zato da bomo lahko izvajali naše, naše politike, da bomo okrnili kohezijsko politiko in sredstva prenesli drugam, se mi zdi narobe. Moramo poskrbeti za integracijo v Evropski uniji, za kohezijo, poskrbeti za naložbe v eh, regijah. Evropska unija mora spoštovati človekove pravice in tudi vladvino prava znotraj svojih meja. Ni prav, da dopuščamo kratenje človekovih pravic na zunanjih mejah v Evropski uniji, kot tudi na hrvaški eh, meji. Zato morate poskrbeti za to, da se boste držali naših pravil na področju azilne in migracijske politike. Želim vam veliko uspeha. Hvala lepa, kolega Kolakušič, samostojni poslanci. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Evropska unija se sooča z zelo zahtevno finančno situacijo. Večletni finančni okvir je do sedaj manjšim državam, kot je Hrvaška, omogočal, da izgube v gospodarstvu, ki jih beležimo, od vstopa v Evropsko unijo na področju kmetijstva 4,5 milijarde evrov, pridobijo sredstva iz skladov. In Hrvaška je potem dobila milijardo 700 milijonov evrov. Zdaj pa se nahajamo v situaciji, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. 69 milijard evrov več so uplačali v zadnjih desetih letih, kot so jih dobili. In v luči prihodnih širitev lahko gotovimo, da bodo v Evropsko unijo vstopile države, ki so gospodarsko šipkejše in jim bo treba pomagati. Zato bomo morali razmisliti o novih načinih financiranja oziroma o tem, kako bi povečali sredstva, ki jih bodo bogatejše in bolj razvite države plačevale tem revnejšim. Hvala lepa. Zdaj smo prisluhnili predsednikom skupin. Predsednik Plenković pa bi rad podal kratek odgovor. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani kolegi, najprej bi se rad zahvalil vsem predsednikom političnih skupin v Evropskem parlamentu in za, za njihov odziv na program hrvaškega predsedstva. z Ursulo se že veselim sodelovanja in sinergij pri našem delu v svetu. Vam bomo pomagali, kolikor je le mogoče, pri sprejemanju potrebne zakonodaje, ker ste omenili migracije. Veselimo se že dublinske reforme. Treba je spostaviti ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo in posodobiti to področje, ko gre za šengensko območje. Tega nisem želel na začetku omeniti, vendar pa je res, da imamo vladi dva večja cilja, da se pridružimo šengenskemu območju, pričakujemo na zeleni luč iz komisije, zato da to lahko storimo. Po našem predsedovanju si bomo še naprej prizadevali za doseganje tega cilja glede strategije za evro. Sedaj izvajamo akcijski načrt glede menjalnega mehanizma 2 in delo bomo zaključili do konca našega predsedovanja, potem pa bo odločitev sprejeta na ravni evroskupine, ko gre za multilateralizem, za človekljubna vprašanja, za socialni steber, kar je omenila gospa Garcia. Verjetno, če si pogledate naš program, boste videli ogromno o enakopravnosti, o nediskriminaciji, o socialni razsežnosti. To je sestavni del našega programa. Ko gre za migracijo in zaščito hrvaške meje, naj vam jasno pojem. Leta 2015 in 2016 smo doživeli migratorno krizo. In ta kriza je bila po padcu berlinskega zidu en največjih in najpomembnejših pojavov na politični ravni, kar je sprožilo veliko razprav v političnih inštitucijah in sprožilo tudi razprave znotraj nacionalnih in internih politik. Odločili smo se, da bomo krepili zunanje meje Evropske unije. To bomo storili z več inštrumenti na področju zunanje politike.